E, koleżanki i koledzy. E, spoštovane kolegice in kolegi, prosim torej, da se usedete. Rad bi nadaljeval e, z izjavo podpredsednika Martinesa pred nekaj urami. Torej, v španski provinci Morši se je zgodil potres, saj osem mrtvih je, veliko ranjenih, To je bilo že povedano pred tremi urami, to je povedal podpredsednik Martinez in v imenu Evropskega parlamenta izražam sožalje družinam žrtev. Upam, da se bo zdravstveno stanje ranjenih hitro izboljšalo in mi cenimo seveda tudi eh, vse, kar se dogaja na terenu kot pomoč in mi bomo seveda tudi poslali pismo. Kristina Guterres je hotel eh, spregovoriti, eh, beseda je vaša, prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, za vaše besede polne sočutja E, torej tragedija se še širi. V tem trenutku imamo osem mrtvih, med njimi sta dve nosečnici, 200 ranjenih, 80 odstotkov hiš je poškodovanih. To pomeni, da je situacija dejansko zelo resna. E, mnogi so seveda zgubili svoje delo in S tem seveda tudi upanje v prihodnost. Lorka je mesto 70 tisoč prebivalcev, 20 odstotkov priseljencev, ki so pač tam bili sprejeti in ki so našli tam novo življenje. E, stari in novi prebivalci Lorke so delali skupaj in skupaj jim bo tudi uspelo narediti nov začetek. Evropa pa mora seveda tudi eh, pokazati, da nikogar ne pušča na cedilu in samega, zlasti ne tistih, ki trpijo. In Evropa mora odpirati možnosti, da pokaže solidarnost in zaradi tega prosim za minuto molka. E, koležanko, Najlepša hvala, prosim, da vsi ustanemo za minuto molka.